imenu Evropske ljudske stranke govoril Sergio Paolo Francesco Silvestri. Beseda je vaša. Signor Presidente, nelle ultime settimane. Gospod predsednik. Številne evropske države so bile prizadele in prejšnji teden so štirje belgici umrli In uh, tudi v severni državi je bilo števil, veliko problemov. Naj, to so bile najhujše poplave v zadnjih letih. Bilo je toliko padavin, kot se običajno uh, pade v celem mesecu in to je imelo zelo hude posledice. Podobne razmere so bile tudi v Franciji. Številne ceste so bile zaprte, promet je bil prekinjen. Torej, bile so res zelo uh, obsežne padavine. Podobno se je zgodilo tudi v Italiji, tudi tam je bilo v Beneči, v Beneči uh, eh, sta bili dve smrtni žrtvi, tudi v Kalabriji, uh, tudi v Toskani je bilo, uh, so bile kar tri smrtne žrtve in uh, eno sebo še vedno pogrešajo. Škoda znaša milijon evrov in vse to, bo potrebno, uh, za vse to bomo potrebovali sredstva. Uh, za obnovo, gre za več tisoč oseb, ki so bili prizadeti. Eh, prizadeto je bilo tudi gospodarstvo, naprimer eh, govedoreja, za več eh, deset tisoč glav živine je poginilo. Tako da bomo morali sporabiti sredstvo iz solidarnostnega sklada in pomagati tem ljudem. Potem pa seveda smo že slišali veliko solidarnosti, izrazov solidarnosti strani tudi naših institucij to bo vplivalo na produktivnost Evropske unije. Namreč številna mala in srednja velika podjetja so ravno tako uh, utrpela veliko škodo, izgubila so zemljo, opremo, majhne kmetije so uh, utrpele veliko škode, velike izgube so doživele tako, kar zadeva opremo, kot tudi uh, živino. Majhna in srednja velika podjetja, ki jih je že prej gospodarska kriza močno prizadela, uh, so sedaj še dodatno prizadeta, grozi jim bankrot. Zato bi Evropa morala reagirati, se obvezati in eh, dati sredstva iz solidarnostnega sklada. Predvideti pa bi morali tudi to, da bi upoštevali stroga pravil, da, da bi tokrat se izognili tem strogim pravilom eh, za dodelitev sredstev. Pomagati moramo ljudem, ki so preživeli to veliko katastrofo. Tem ljudem moramo pokazati in izraziti evropsko pomoč. Hvala lepa, gospa Edite Strela. Za socialiste in demokrate. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu skupine SD bi rada izrazila našo solidarnost do vseh regij, ki so jih prizadele naravne nesreče. Ravno tako bi rada izrekla svoje sožalje vsem družinam, ki so izgubile svoje člane v tem, eh, k te katastrofah. Ta katastrofa je bila res zelo velika in prizadela je tudi Madeiro na portugalskem. Potem je se podobno zgodilo tudi v Franciji. Šlo je za ekstremne vremenske pojave, ki so prizadeli Španijo, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo in vse to je posečilo res ogromno škode prišlo je do ogromnih poplav in uh, dejstvo je tudi to, da je teh poplav vedno več. To se je zgodilo na Češkem, Slovaškem, Mačarskem, Avstriji, Polskem, Združenem kraljestvu. Več tisoč ljudi so morali evakuirati in uh, več tovarn uh, je moralo zapreti svoje delo. Južna Evropa je vsako leto soočena s tem, da več tisoč hektarov zemlje požgejo požari. In tako da imamo vedno več teh naravnih katastrof, ogromno škodo, um, smrtne žrtve in to vse skupaj prispeva tudi k vedno večji gospodarski škodi. Več bi morali storiti za preprečevanje in bolje upravljati tveganja. Glede na mednarodno strategijo za boj proti um, posledicam teh naravnih katastrof Združenih narodov je potrebno zagotoviti boljšo zaščito ekosistemov, zato da bi omejili vplive naravnih katastrof. Na naši strani bi morali ukrepiti mehanizem civilne zaščite imamo številne instrumente, ki, s katerimi se lahko odzivamo na takšne katastrofe. Te moramo okrepiti, zagotoviti moramo večjo fleksibilnost teh instrumentov. To velja tudi za solidarnostni sklad. Svet še naprej blokira novo uredo, uredbo za solidarnostni sklad, ki jo je sprejel Evropski parlament. Še enkrat bi vas tudi pozorila, da je parlament nedavno sprejel predlog za to, da bi ustanovili Evropski observatori za sušo, ki bi, s katerim bi poskušali omiliti uh, učinke uh, teh naravnih katastrof. Zagotoviti moramo tudi več informacij ljudem, na takšen način bomo lahko prispevali in naredili nekaj pomembnega. Hvala lepa, gospa, hvala kolegi. Sedaj za skupino Alde. Gospod Dirk Sterks. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi radi izrazili sožalje vsem žrtvam. Štirje so pri nas utonili in več uh, tisoč ljudi je bilo prizadetih, utrpeli so ogromno finančno škodo v njihovih domovih, uh, podjetjih in zato seveda se vsi obračamo k njim v naših mislih. Več držav je bilo v zadnjih letih prizadetih uh, zaradi poplav, naprimer. Imam eno vprašanje za Evropsko komisijo v zvezi s tem. Pri tem, ko izvajate evalvacije tega, kar se sedaj dogaja, ali menite, da bi bilo korisno združiti strokovnjake iz različnih regij držav članic in potem bi mogoče lahko le ti naredili neko oceno tega, kar se dogaja, tako da bi imeli jasnejšo sliko vzrokov teh pojavov. Mislim, da so stvari zelo kompleksne. Če pa bomo imeli bolj jasno sliko vzrokov, se bomo lahko tudi pogovorili potem o bolj konkretnih ukrepih imamo že posamezne ocene tveganja za posamezna poreča, po, znotraj uh, direktive o vodah je to, je to za, narejeno, ampak potrebujemo boljše ukrepe za preprečevanje. Obsežne padavine se bodo še naprej nadaljevale in ugotoviti moramo, ali je res to razlog. In če pride do podobne nujne situacije, potem bomo potrebovali bolj usklajen odgovor. Zato še enkrat sprašujem komisijo v zvezi s tem. Mogoče bi bilo dobro združiti strokovnjake in narediti dobro oceno vse katastrofe, ki so se sedaj zgodile. Weiss... Gospa podpredsednica Izabel Duran za zelene. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bom imeno zelenih eh, izrazila sožalje vsem družinam in vsem osebam, ki so jih prizadele te poplave, vsem tistim, ki so izgubili uh, svoje bližnje, ki so izgubili svoje premoženje. Rada pa bi uh, se tudi zahvalila vsem tistim prostovoljcem, reševalcem, ki so bili zadnje tedne zelo aktivni v vseh teh prizadetih regijah. Tudi v prihodnih mesecah bo potrebno zagotoviti pomoč žrtvam, jim uh, pomagati in veliko, kar bomo potrebovali, tudi neke čisto inovativne pristope, da se bomo lotili vzrokov uh, teh nesreč. Potrebujemo tri vrste okrepov. Najprej obnova, ki bo s katerim bomo zagotovili uh, oziroma obnovili tla. Vedno bomo bi morali zagotoviti tudi takšen, takšno gradnjo oziroma rabo tal, s katero ne bi uh, preveč uh, posegali v to poplavno uh, območje. Potem drugo, drugi niz ukrepov sledi, uh, sledi v kmetijstvu, tam bi morali okrepiti ukrepe uh, v tem smislu in še zadnje opozorila in pa usklajevanje skupnosti, da bi se bolje pripravili in preprečili podobne poplave. Tukaj gre zlasti za zadostne informacije. Tukaj bi morali razmisliti o večji koordinaciji ukrepov, tako da bi eh, lažje obveščali ljudi. In tukaj bi morali v vseh politikah upoštevati aktivno politiko preprečevanja na vseh področjih, razviti koristne politike v tem smislu, uh, v nekaj mesecih, dokler ne pride do ponovno takšne nesreče, da se ne bomo ponovno tukaj znašli in izražali sožalje žrtvam, osebam, družinam, podjetjem. Mislim, da se moramo temu izogniti in to lahko storimo v vseh svojih politikah. Hvala. Hvala lepa, gospa. Gospa Julie Gerling za konzervativce in reformiste. Hvala lepa, predsednik. Tudi moja skupina bi rada izražila sožalje vsem prizadetim. Sama imam osebno izkušnjo iz tega, namreč regi, eh, poplave v moji lastni regiji so me v prvi vrsti sploh pripeljale v kontakt z Evropskim parlamentom in me tudi navdihnile, da sem postala poslanka. Mobilizacija solidarnostnega sklada je bila zelo pomemben dogodek zame. In ta teden je pri nas ponovno prišlo do poplav v Kornvalu. In uh, gospod Strks je že povedal podobno, kot sem jaz želela povedati, ampak lahko še enkrat ponovim. Mislim, da bi zgodnje obveščanje eh, bilo zelo primerno. Vsi pa vemo, kako hitro se vreme spreminja in premika in to se sprašujem, ali bi bilo res dobro denar ulagati v to zgodnje obveščanje o vremenu, ki je dejansko že tam. Gre bolj za to, kaj storiti potem, ko obvestilo dobimo. In podobno kot reka gospod Srk, tudi jaz mislim, da bi se lahko veliko naučili in da bi Evropa lahko veliko dodala če bi se učili eden od drugega. V primeru Glostišerja, odkud jaz prihajam, so nam po poplavah zelo pomagale povezave, zlasti z avstrijskimi regijami, kjer so imeli res veliko izkušenj s poplavami v visokih regijah, ki jih pri nas ni. Mislim, da bi bilo zato dobro, da bi se komisija Eh, posvetila temu, kako vzpostaviti regionalne povezave, da bi se učili eno drugega, kako se lotiti tega, kaj te stvari se ne bodo kar tako končale. Hvala, gospa. Združena levica, gospod Lotor Biski. Eh, hvala, gospod predsednik. V imenu GUE NGL izrekam svoje sožalje žrtvam in prizadetim. Eh, mislim, da se v vseh strankah eh, strinjamo, eh, da je potrebno pomagati. Veliko stvari je bilo že povedanih in jih zato ne želim ponavljati, jih pa popolnoma podpiram. Želim podariti samo en vidik. To so uh, dolgoročne škode. Ne smemo pozabiti, da uh, so posledice um, naravnih nesreč zelo dolgoročne. Uh, In eh, zato se mi zdi pomembno povdariti solidarnostni sklad eh, in pozorni moramo biti tudi, ko gre za uničevanje narave. Še zadnja misel. Mi se sicer lahko tukaj pogovarjamo o tem. Najpomembnejše vprašanje pa je, da nudimo podporo za to, da je mogoče organizirati samo pomoč na kraju samem, kajti lokalno ljudje pogoje veliko bolje poznajo kot pa mi v parlamentu. Hvala. President. Gospa Mara Bicoto, Svoboda demokracija. Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu svoje politične skupine izražam solidarnost vsem državljanom Evropske unije, ki so jih prizadele naravne nesreče. Rada pa bi govorila o svoji regiji, kjer živi 500 eh, ljudi in eh, ravno toliko jih je bilo prizadetih zaradi eh, naravnih nesreč. Veliko jih je ostalo brez strehe nad glavo. Dva sta celo izgubila življenje. Kmetijstvo je bilo ugrežen, ogroženo, ravno tako pa so bila prizadeta tudi podjetja. Torej, toliko samo za opis eh, slike, ki jo je povzročila, ki so jo povzročile naravne nesreče. Evropska unija mora pomagati. Evropska unija mora, poleg tega, da govori o velikih in pomembnih strategijah, o načrtih in tako naprej, več investirati v eh, raziskave, v razvoj. Poskrbeti mora za ustrezno načrtovanje urbanega okolja, poleg tega pa mora več investirati eh, tudi v eh, zaščito eh, pred poplavami, kajti reke res grozijo našim državljanom. Evropska unija mora prevzeti svojo odgovornost. Pogosto Evropsko unijo obtožujejo, da je preveč oddaljena od svojih državljanov in tu lahko pokažemo, da temu ni tako. Hvala lepa, gospa. S tem smo zaključili to razpravo to kratko razpravo o poplavah v Evropski uniji letos.